in načela pravne države v skladu s členom 135 poslovnika. Zato imamo na voljo največ eno uro. Prva točka na dnevnem redu je osnutek rezolucije v zvezi s primerom Boba Rugurike v Burundiju. Peter bob rugurika is een journalist uit burundi gre za gospoda boba rugurika ki je novinar eh, radija svobodnega radija in eh, bil je zaprt januarja letos eh, zaradi tega ker je na radiju razkril umor treh italijanskih nun ni pa eh, hotel organom oblasti povedati, iz katerih virov je bil obveščen o tem umoru. Zaradi tega so ga preprosto vrgli v zapor in eh, gre dejansko za eh, novinarja, ki je že dolgo motil organe oblasti.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 Dame in gospodje, eh, veliko let sem tudi sam deloval kot novinar in sicer v obdobju solidarnosti na polskem, tako da se zavedam tega, kako težka je naloga delovati, eh, čeprav govorimo o svobodi govora, se marsikdo sploh ne upa več oglasiti, še zlasti za novinarje je to postalo tvegano. V tem primeru je šlo za umor treh starejših italijanskih nun in ta radijski novinar je opravil svoje delo, o tem je obvestil javnost, ni pa izdal svojega vira. In zaupnost eh, ki vlada med novinarji in njihovimi viri informacij je včasih podobna tudi tajnosti spovedi naprimer. Hvala. Za eno minuto dobi besedo Javier Nart. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot 400 milijonov, več kot 400 tisoč evrov je Evropska unija namenila Burundijo za to, da bi izboljšal svoje upravljanje in uh, civilno državo. Um, Burundi je ena izmed eh, zadnjih držav, eh, ko gre za seznam eh, držav z zajamčeno svobodo govora. Nimamo svobodnih volitev brez svobodnega govora, to je jasno. To, kar se je zgodilo z gospodom Rugoriko, je nespremljivo. 400 32 eh, eh, milijonov smo že namenili pomoči eh, Burundiju. Zato ne smemo več dovoljevati nekih praznih izjav tamkajšnjih oblasti. Burundi mora spoštovati osnovna načela svobodnih volitev, spoštovati mora svobodo govora, svobodo tiska v skladu z 96. členom sporazuma iz Kotonuja signor presidente onorevoli colleghi rob rugurika presidente. hvala lepa gospod predsedujoči. Eh, bob rugurika eh, je bil pomembna osebnost na afriškem radiu in v zaporu ga držijo v bistvu brez eh, uradne obtožnice, vemo, da gre za to, da je v javnost spustil sporočilo o umoru treh nun in uh, tu bi morali razmisliti o tem, kako ukrepati v takih primerih. Končno eh, Evropska unija daje nekaj denarja tej državi. Morda bi morali pritisniti na organe oblasti, da ne morejo kar tako pridržati vsakogar, ki je za nje moteč. In eh, s to rezolucijo zahtevamo takošno izpustitev. Hvala lepa. Lidija Sendra Rodriguez, protokol avtorica te resolucije. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes želimo opozoriti na kršitev človekovih pravic v Burundiju. Želimo, da Burundi spoštuje svobodo do zbiranja in svobodo govorja, govora. Eh, zahtevamo, da izpustijo Boba Rugoriko in druge eh, osebe, ki so zaprte zaradi eh, svobode govora. Burundi je ena izmed desetih najrevnejših držav na svetu. Ne smemo pozabiti na to, da imajo interesi zahodnih držav veliko opraviti z eh, situacijo ekstremne revščine v Afriki. Ampak sedaj je treba jasno povedati, da ima mm, Burundi tudi kobalt, ima vodo, ima kobalt, ima baker zaradi, in voda zaradi jezera Tanganika. Od Evropske komisije in pa držav članic moramo zahtevati posebno podporo za boj proti kronični podhranjenosti. Eh, podpreti moramo razvoj družinskega in lokalnega kmetijstva. To bo ponudilo osnovne vire za, pravi, za prebivalstvo in to bo pospešilo razvoj te države. Hvala. Hvala lepa za minuto. Dobi besedo tudi Jozef Weidenholzer, še eden izmed avtorjev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, v zadnjih desetletjih smo bili priča dramatičnemu razvoju dogodkov v Burundiju. V tej revni državi vedno več ljudi razume, da bodo imeli bolj pozitivno prihodnost samo z krepitvijo demokracije in za spoštovanjem človekovih pravic. Kmalo bodo v Burundiji tudi volitve in eh, te bi lahko pomenile mejnik ampak zato mora v Burundi uveljati neomena svoboda govora. Bliže kot so velitve, ožje manevrski prostor, bo progurika je pomemben glas demokracije in človekovih pravic. Mm, vlado moramo pozvati, da ga brezpogojno in nemudoma izpusti iz zapora. Tudi v Evropski uniji bi morali bolj pritisniti na vlado v Burundiju. Hvala lepa še zadnji izmed avtorjem, eh, avtorjev Maris Ponga za eno minuto. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, že drugič v tem sklicu parlamenta pozivamo vlado Burundija, da stori nekaj v primeru kršitve človekovih eh, pravic. Primer gospoda eh, Rugurika je res pereč. Od 20. januarja je že nezakonito eh, pridržan v zaporu zaradi tega, ker je objavil dejstva v primeru umora treh italijanskih nun. Eh, kljub številnim pozivom organov oblasti pa ni hotel izdati svojega vira teh informacij. S tem so ga obtožili sodili na 20 let zapora zaradi udeležbe pri umoru. To je uradni izgovor organov oblasti. Ampak treba jih je spomniti, da so ratificirali številne mednarodne listine, med drugim tudi o človekovih eh, pravicah in jih je treba spomniti, da se morajo držati svojih obljub, zlasti v tem obdobju pred volitvami. Spišil se je, ko vendu pendun minut. Hvala lepa, gospod Pospešil ima besedo za eno minuto. Hvala lepa, dame in gospodje, želim se zahvaliti avtorem tega predloga. Prepričan sem namreč, da je primer gospoda Boba Rugurike zelo pomemben. To je še en primer zatiranja raziskovalnega novinarja. Moramo se jasno postaviti zanj. Bil je obtožen, v bistvu so udeležbe v tem zločinu, njegova edina krivda pa je, da je objavil dejstva o njem. Njegove pravice so močno kršene, zato se moramo zelo jasno postaviti na njegovo stran. Burundi je partner Evropske unije. Evropska unija Burundi podpira tudi finančno in zato eh, moramo podariti uh, da je potrebno izvesti pravo uradno preiskavo in če že nudimo sredstva za pomoč, potem jim moramo znati tudi zagroziti sankcijami, če ne bodo poštevali človekovi pravic. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. Nekaj tednov pred volitvami v Burundiju je popolnoma jasno, da je situacija zelo napeta leta. Burundi je ena od najrevnejših držav eh, v svetu, eh, tam prevladuje eh, korupcija, seznam Amnesty Internationala ujetnikih, ki so jih tam protipravno pridržali, je zelo dolg. E, tukaj vidimo še en primer zatiranja e, medijev, gre za raziskovalnega novinarja, e, ki je opozoril na umor treh italijanskih nun in zaradi tega pristal v zaporu, kjer ga po vsej verjetnosti tudi mučijo. Zahtevamo njegovo takojšno izpustitev. Osnova za njegovo eh, zapiranje pa je bila ravno v tem, da je odklonil izdajo svojega vira informacij. Moramo se postaviti za njega. Hvala lepa, gospod Kastaldo, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Koliko stane človeka iskanje resnice v Burundiju. Kakšno ceno bo moral plačati ta raziskovalni novinar za to, ker je opozoril na umor treh nun? Grozi mu 20 let zapora. Zakaj? Zato, ker je iskal resnico. Že s tem, ko ljudi odstranijo iz javnega življenja in jih eh, protipravno zaprejo v zapore, si organi oblasti prizadevajo, da bi omejili moč medijev. Vendar jih je treba upozoriti, da je pravica vseh eh, novinarjev in eh, tudi aktivistov, da opozarjajo na dogodke in da zaradi tega jih organi oblasti ne morejo protipravno zapirati. Najlepša hvala. Gospod Gambus, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Kratek bom o Burundiju, smo že večkrat govorili. 20. januarja je bil pridržan Bobro Gurika, novinar iz Afriškega radija. Um, zvezi z preiskavo umorov treh italijanskih eh, nun, ki so nudile podporo lokalni skupnosti. To je zelo zaskrbljujoče, zaskrbljujoče zaradi obtožb, ki so letele na gospoda Rugoriko. Eh, in eh, zagrožena mu je kazen do 20 let zapora. V tej situaciji moramo od oblasti Burundiju zahtevati, da ne mudoma izpusti gospoda Rugurundija na prostost. Eh, omejevanje njegove svobode pomeni nesorazmerno kazen in nespoštovanje svobode govora. Obsoditi moramo takšne dogodke v Burundiju. Uh najlepša hvala gospa Klaudija Tapardel. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Svoboda izražanja je eden od temeljnih kamnov demokracije. V Rundiju smo v predvolilnem obdobju, volitve bodo maja in to pomeni, da se trudijo Eh, izvajati nadzor, še zlasti nad problematičnimi regijami, kot je regija velikih jezer. V eh, interesu vseh nas pa je, da se tam vzpostavi stabilno vzdušje. Torej, časi so zelo napeti, eh, vendar se je Burundi odločil za pot proti demokraciji in tu ni Eh, koraka nazaj. Zato je treba spomniti vlado, da je dolžna spoštovati svoje obljube in spoštovati človekove pravice. Evropska unija pa mora ukreniti vse, kar je v njeni moči, da opozori Burundi na izvaja vse mednarodne sporazume, ki jih je podpisal in ratificiral. Hvala lepa, sedaj gremo na postopek, ujemite mojo pozornost. Imam štiri prošnje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 poročal o umoru treh italijanskih eh, nun. Burundi je država, kjer aktiviste in novinarje zapirajo, kadarkoli zinejo kaj proti oblasti. Tako zatreje vse nasprotnike že v kali. Eh, tu gre še za en primer zatiranja svobode govora in svobode medijev. Popolnoma jasno je, da bi morali vsako aretacijo utemeljiti z neko pravno podlago. Tu pa prave obrazložitve sploh ni. Zato je treba organe oblasti v Burundi opomniti, da je treba v primeru gospoda Rugurike spoštovati človekove pravice, ne glede na to, če gre za predvolilno obdobje. Hvala lepa, gospa Kenge, imate eno minuto. Grazie, signor Presidente. Ancora una... Najlepša hvala, gospod pred, predsedujoči. Še en primer kršitve človekovih pravic eh, imamo v obravnavi. Že spet nekdo trpi zaradi svojih političnih prepričanj in videti je, da se zadeve v Burundiju še nadalje zaostrujo, še zlasti je hudo sedaj v času predvolilnih bojev. Prav neverjetno je, da je lahko gospod Rugurika pristal v zaporu, zato ker je poročal o umoru treh italijanskih nun. Tu gre očitno za kršitev pravice do svobode govora. Eh, in mislim, da bi bilo treba Burundi opozoriti na to, da je podpisal številne mednarodne listine, tudi afriško listino o e, človekovih pravicah in pravicah ljudstv. Treba je spremljati stanje v predvolilnem obdobju v Burundiju in jih opozoriti, da je treba spoštovati človekove pravice še zlasti v obdobju demokratizacije, ki ga preživlja Burundi. Hvala lepa, gospod Marijas. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala. Znova se pogovarjamo o kršitvi človekovih pravic v Burundiju. In v tem predvolilnem obdobju do maja 2015 je režim še zaostril svoje zatiralske ukrepe. Eh, še zlasti so tarča eh, napadov pripadniki opozicije. Eh, dogajajo se številne aretacije odzemi prostosti med njimi, pa je tudi gospod Rugurika, ki je bil tarča zaradi tega, ker je poročal o umoru treh italijanskih nun, ki se je zgodil v septembra 2013 tej rezoluciji smo močno naklonjeni, ker eh, obsoja kršitve človekovih pravic v Burundiju in zahteva takošno izpustitev gospoda Boba eh, Rugurike. Eh, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kaj imajo skupaj Raif Padavi Bog, Rogorika, Nadja Ševčenko in tako naprej. Ne gre samo za to, da so to nezakonito pridržane osebe, zaprte, brez kakršnega koli razloga. Eh, gre za hude kršitve človekovih pravic. Zadovoljna sem, da sem lahko danes tukaj na plenarnem zasedanju, v katerem govorimo o primerih človekovih pravic. Um, nimamo dvojne morale, želimo spregovoriti o čemerkoli, kar se dogaja po svetu, če gre za, eh, za kršitev človekovih pravic. Danes poteka eno leto, odkar eh, so bili prisilno zatrti protesti v Venezueli, šlo je za deset tisoče mrtvih, številne osebe so bile predržane, eh, Leopoldo Lopes je še vedno zaprt in že večkrat smo zaprosili, da se ga izpusti na, pristo, na prostost. Eh, ena izmed glavnih nalog Evropske unije je, da brani človekove pravice in da brani demokracijo. Hvala. Ja, eh, hvala lepa, gospodi Torgaj, z eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nažalost, v Burundiju ni spoštovanja človekovih pravic, ni spoštovanja svobode govore in tudi ni uh, spoštovanja svobode tiska. To se dogaja tudi v drugih državah po svetu in eh, tudi te smo že obravnavali v naših razpravah v plenarnem zasedanju. Kolegica je omenila, kaj se dogaja v Venezueli. Pridržanje mm, novinarjev v Burundiju vsak dan slabšajo situacijo Eh, v luči volitev, ki bodo kmalo potekale v tej državi. Želimo, da se te novinarje ne mudoma izpusti na prostost, saj so nezakonito pridržani v Burundiju. Eh, Burundi mora spoštovati demokratična pravila, Eh, in eh, ta trenutek bi izkoristil tudi na to, da spomnim na osebe, ki so nezakonito pridržane v drugih delih sveta. Tudi te osebe je treba nemudoma izpustiti na prostost. Gre tudi za primer eh, Leopolda Lopeza v Venezueli. Najlepša hvala, gospod Jakovček. Eno minuto imate na voljo. Predsedujoči, ponovno razpravljamo na klasičen način gre za strahoten umor, na drugi strani imamo interese, ki so povezani z velikimi zalogami surovin v Afriki, potem imamo tu državo, ki je partnerica Evropske unije. Potem pa je tu še novinar. In v tem parlamentu vedno znova razpravljamo o dokaj podobnih situacijah. Imamo ponovadi kakšnega partnera Evropske unije ali grozljive umore ali pa ko smo govorili o Kongu, naprimer, smo govorili o vseh teh temah, ki so vedno povezane z našimi ekonomskimi interesi v regiji velikih jezer v Afriki. No, zdaj pa govorimo o primeru novinarja, o temeljnih človekovih pravicah. Mislim, da bi morali končno dogovoriti o tem, kakšna je naša skupna politika in vsem partnerjem Evropske unije poslati jasno sporočilo, da ne gre nikakor ogrožati minimalnega nabora človekovih pravic. To mora biti naše dokončno stališče. Un minut. Hvala lepa, gospod Varija, eno minuto. Ehm, gospod predsedujoči v zagovor pravici do izražanja svojega mnenja eh, lahko rečemo to, da gre za jasno človekovo pravico, ki je ne smemo kršiti. Kaj šele, da je lahko nekdo zaprt za tako dolgo obdobje, zato ker je spregovoril o resnici. Poleg tega ne gre niti za jasno obtožnico, niti za sodno odločbo ali jasno sodbo. In vendarle je zaprt. Vendar ima Evropa skupno zunanjo politiko, zato me zanima, kako se bomo tega lotili. Eh, tudi gospod Mogherini sem opozoril na to. najlepša hvala. S tem smo prišli do konca in besedo ima gospod komisar. Da, hvala, pravi komisar. Vsi si želimo, da bi danes čim prej končali, kaj ne. Gospod predsedujoči, cenjene poslanke in poslanci, zelo sem hvaležen vsem vam, ki ste spregovorili in povdarili, Eh, kako pomemben je ta primer. Eh, Rezolucija Evropskega parlamenta eh, iz meseca septembra je močno pripomogla pri reševanju primera gospoda Pierre Clave Bonite, ki je bil tudi pomemben aktivist. Na podlagi tega smo vzpostavili tudi politični dialog z Budžumburo. Uh, In to, kar je znova za zelo nujen eh, primer, ki je žal tudi eh, žrtev okoliščin v predvolilnih bojih v tej državi. Eh, gospa Mogherini se bo prav gotovo odzvala na aretacijo gospoda Rugurike ki je bil protipravno pridržan samo zato, ker je po svojem radiju poročal o umoru treh italijanskih nun. Njegova aretacija zbuja veliko zaskrbljenost, eh, še zlasti v tem obdobju predvolilnih kampanj. To nepravično dejanje je nesorazmerno in nikjer ne videti prave pravne podlage za njegovo aretacijo. Tu gre za pomembne zadeve, ki bi jih morali reševati v okviru uh, zakonodaje na področju medijev v tej državi, ne pa z aretacijami. Naša delegacija v Budžumburi uh, eh, bo redno obiskovala gospoda Ruguriko v zaporu, da se prepričamo, eh, kako se z njim ravna in eh, ta primer bomo tekoče spremljali ter stalno opozarjali organe oblasti na potrebo po spoštovanju svobode medijev in takoj po aretaciji gospoda Rugurike eh, smo jih opozorili na to, Eh, da je treba ukrepati. Eh, ukrepili smo politični dialog, ki obstaja med Evropsko unijo in to državo. Opomnili smo jih, da je treba spoštovati eh, načelo pravne države, da je treba spoštovati svobodo izražanja in svobodo medijev. Pozvali smo jih takojšnji izpustitvi. Vsa ta sporočila smo v uradni obliki tudi objavili in jim poslali to sporočilo eh, ter jih upozorili na možne politične posledice nereševanja te zadeve na ustrezen način, da s tem tvegajo negativne učinke in eh, da tudi organi oblasti s tem izgubljajo na kredibilnosti. S tem bi rad samo povdaril, da se zavedamo pomembnosti tega primera in da tudi v predvolilnem obdobju ne gre zanemarjati človekovih pravic in pravnih načel. To, da je gospod Rugorika še vedno v zaporu, je negativno sporočilo vsem medijem v Burundi. V Burundiju mi bomo še nadalje opozarjali organe oblasti, na ta primer. Eh, imamo sogovornike tudi v tej državi, s katerimi vodimo intenzivni politični dialog. Opozarjamo jih tudi na njihove pogodbene obveznosti iz mednarodnega prava in eh, prav tako jih opozarjamo, da je naša podpora pri volitvah pogojena z izpolnjevanjem obveznosti, ki jih je Burundi sprejel, vključno z vsemi obveznostmi, ki izhajajo iz načrta poimenovanega roadmap. Hvala lepa. Thank you, Mr. Commissioner. Um, Hvala lepa, gospod komisar.